Ja, guten Tag, herzlich willkommen zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Lep pozdrav, dobrodošli na naši seji. Nisem dobila nobenih želja po spremljenem redu, zato lahko dnevni red sprememo. Druga točka. Naj vas obvestim glede jezi strokovnega režima, ki ste ga dobili. Seja je predvajana po internetu. Upam, da ste vsi pri vzeli elektronske karte za glasevanje. Hvala lepa, predsedujoča. Ja, prvok se ubi za nekaj. Namreč jutri imamo eh, predstavitev o vprašanju Selmajer in eh, sedaj je napovedano, da bo to potekalo med 14.30 in 16.30. Ob 16.30 do 17. pa imamo drugo točko na dnevnem redu, namreč izmenjavo mnen o resoluciji. Zanima me, ali bi lahko to drugo točko izmenjava mnen o resoluciji, da bi to malo skrajšali, namreč potrebujemo dovolj časa. Mislim, da tega besedila še ne bomo imeli, šele potrebujemo več razmisleka o tem, kar nam bo povedal eh, gospod. Eh, Oettinger in če bi to točko obravnavali samo deset minut, potem bi imeli več časa za predstavitev in bi več kolegov dobilo možnost, da se pogovori z gospodom Oettingerjem. Mislite, da bi bilo to mogoče? Äh, v tem trenutku še ne vemo, če bo komisar imel več čas, več kot 90 minut eh, časa, vendar pa Običajno je tako in upam, da bomo imeli dovolj časa za vsa vprašanja. Do jutra bomo dobili osnutek resolucije, rada pa bi upozorila vse, tudi koordinatorje, da bi bila zelo vesela, če bi ta osnutek potrdili, se, če osnutek še ni zaključen, izpiliti ga moramo in če ste za in se strinjate, prosim, da ga boste podpisali. Najkasneje ga bomo dobili jutri zjutraj. Rada bi tudi opozorila, da imate možnost za uložitev predlogov o sprememb, ne glede na to, če boste podpisali ne Martina. Mislim, da je eh, zelo dobro to, kar je predlagal gospod Tajes. Eh, Pomembno je, da imamo resnično dovolj časa za vsa vprašanja na zaslišanje, da se lahko osredi. Potem osredotočimo na to in mogoče imamo manj časa za resolucijo. Torej, čakamo na odgovor komisarja, glede tega, če ima več časa na voljo. Potem bomo imeli razpravo o resoluciji, če bo imel čas za to v redu, če ne bomo to storili brez njega. Imamo sicer samo mnenje, vendar pa bi bilo vseeno dobro, da bi bil prisoten in pomembno je, da temu namenimo nekaj časa, lahko tudi že jutri zjutraj skupaj tudi z drugimi temami. Gospod Flanagan. Uh, mislim, da se lahko strinjam s tem, kar smo že slišali od prejšnjih govornikov. Vprašanje bomo zastavili komisarju tudi sama. Imam kar nekaj vprašanj. Načrt je naslednji. Imamo vprašanja, potem imamo sklop vprašanj koordinatorjev in potem še sklop lob vprašanj ostalih poslancev. Tako bodo tudi koordinatorje dobili priložnost za vprašanja, za pripombe in potem tudi ostali poslanci. Vsake mu bomo dali na voljo dve, tri minute za vprašanje. Pomembno je tudi, da dobimo določene rezultate in odgovore na naše vprašanje. Bart? Ako, akorda, Ja, strinjam se s tem, da boste strogi pri času govora. Ampak, ko besedo dobi koordinator, ali bomo šli po postopku ping-pong z eh, komisarjem, ali bomo zbrali prvo nekaj vprašanj in potem bo odgovarjal komisar. Mislim, da bo bolj živahna razprava, če bomo imeli ping-pong z gospodom Oettingerjem. Namreč, če bo moral, moral gospod Oettinger odgovarjati na cel sklop vprašanj, potem bo gotovo pozabil na kaj. Smiselno bi bilo torej, eh, da sprememo ping-pong postopek, namreč drugače se bo izogibal dogočenim odgovorom. <laughs> Torej, um, načrtovali smo, da to ostane tako do jutri. Lahko se gremo ta ping-pong. Torej vprašanje dve minuti, tri minute za odgovor komisarja, nekaj v tem smislu. Pomembno je, da imamo torej sklop petih minut, vprašanje odgovor, če pa kdo govori več kot dve minuti, ima pač komisar manj časa za odgovor. Vse smo to upravili, sedaj gremo na tretjo točko dnevnega reda eh, glasovanje o razrešnici z Evropsko komisijo. Pročeval se gospod eh, Celer, želite besedo. Gospa predsednica, zelo veliko smo o tem že razpravljali, veliko smo imeli zaslišanj, predstavitev in mislim, da je sedaj že čas, da poročilo spremljamo z glasovanjem. Ines? Najlepša hvala. Najlepša hvala za potrpljenje Johmu Celerju. Torej, rada bi samo povedala, da umikam predlog sem je 421. Najlepša hvala vsem za potrpljenje, samo to. Torej, predlog spremljiva številka 421 je umaknjen. To je moj predlog spremljiva 421.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 preverimo eh, najprej, če deluje, če naprave delujejo, če imate vsi kartice. Kdo, ki je prisoten, nima kartice? Še eden manjka, no ena manjka. Torej, da smo vsi glasovali, v redu, vse je v redu, Nihče nima več članov, kot mu pripada. Torej, sedaj gremo na glasovanje o razrešnici. Predlog nam je 1, 2, 3. O tem glasujemo skupaj. 1 za, proti, držani, zavrnjeno. Sedaj gremo na poimensko glasovanje, elektronsko. Izvolite. Die Abstimmung ist geschlossen. Ja, glasovanje je konec. 16 za, 7 proti. Sprejeto. Sedaj gremo na Aha, s tem smo to uredili, tudi agencije, in gremo kar na rezolucijo. Okay. Sedaj pa stran 11, predvsem bi 22 do za, predvsem bi 22 do za, proti zdržani, lahko to preverimo elektronsko, predvsem bi številka 22. Zavrnjena. 24 do za, proti zdržani vzdržani, zavrnjeno. 25 do za, proti vzdržani, sprita 26 zavrnjeno, 26 no, do za, proti vzdržani, zavrnjeno. 27 do za, proti vzdržani, sprejeto. 28 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. 29 do za, proti vzdržani, zavrnjeno proti zdržanih sprejeti 30. In to je ustni predlog, sem imel kdo kakšno pripombo. Če je kdo proti, je zavrnen. Potem gremo na glasovanje o samem besedilu v dveh delih. Prvi del, kdo za, proti, držani, zavrnjeno. Drugi del, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Prezim bi 31 do za, proti zdržani, zavrnjeno 32 do za, proti zdržani. Lahko to preverimo, 32. Mislim, da je bilo zavrnjeno, vendar moramo vseeno preveriti. Zavrnjeno. 33 v petih deli, prvi del do za, proti zdržani, sprejeto, drugi del do za proti vzdržani, zavrnjeno, tretji del kdo za, proti vzdržani, sprejeto, četrti del kdo za, proti, lahko preverimo četrti del. Zavrnjeno. Peti del kdo za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog je 34, tudi tukaj imamo ustni predlog. Aha. Imamo nasprotovanje, torej je zavrnen. Prvi del doza proti vzdržani zavrnjeno, drugi del doza proti vzdržani zavrnjeno, tretji del doza proti vzdržani zavrnjeno. Hvala. Predla sem je številka 35 doza proti vzdržani zavrnjeno, 36 doza proti vzdržani sprejeto, 37 doza proti vzdržani sprejeto, 38 doza. 37 preverjamo elektronsko. Mislim, da je bilo sprejeto. Še dva nista glasovala. Sprejeto. 38 je za, proti, držani, sprejeto. 40 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 39 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 41 za, proti, zdržani, sprejeto, 42 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 43 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 44 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani, sprejeto 46 do za, proti vzdržani, sprejeto 47 do za, proti vzdržani, sprejeto 48 z ustnim predlogom spremembe, tukaj nimamo nobenih pripomb do za, proti vzdržani, sprejeto 49 do za, proti vzdržani, zavrneno 51 z ustnim amandmajem tukaj ni nobenih ugovorov, kdo je za proti vzdržan, sprejeto. 50 je številka 50, z ustnim avnmajem, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. 52 je za, z ustnim avnmajem, nobenega ugovora, kdo je za proti vzdržani. Lahko to preverimo, 52. preverjamo 52. Sprejeto. 53 za, proti, zdržani. Lahko to preverimo. 53. Zavrnjeno. 54 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. 55 za, proti, zdržani. Sprejeto. 56 za proti, zdržani, zavrnjeno. 57 je za, proti, zdržani, sprejeto. 58 je za, proti, lahko to preverimo. 58. Sprejeto. 59 z ustnim amandmajem. Za proti, zdržani, sprejeto, 60 do za, proti, zdržani, zavrneno, 61 z ustim manj do za, proti, zdržani, sprejeto, 62 do za, proti, zdržani, sprejeto, 63 do za, proti, zdržani, sprejeto, 64 do za, proti, zdržani, sprejeto, 65 do za, proti, zdržani, zavrneno, 66 do za, proti, zdržani, zavrnjeno 68 za, proti, zdržani, lahko to še enkrat preverimo, 68 torej. Smo zelo uneinheitliche, ja. danke schön, angenommen. Sprejeto, 67 odpade, 69 za, proti, zdržani, lahko preverimo, 69, mislim, da je bilo zavrnjeno, vendar pa. Moramo vseeno preveriti. sprejeta. 70 za, proti, zdržani. Še enkrat, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, zdržani. Lahko preverimo 71. 71. 71 je manj manj. S tem je prvene zaključeno zavrljeno. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem je 74 in 75 brezpredmetna. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 samo o samem besedilu, da za proti zdržani zavrnjeno. Osemdeset z usnim nadmajem. Kdo je za? Proti zdržani zavrnjeno. Dvainosemdeset z usnim nadmajem. Kdo je za? Proti zdržani. Lahko preverimo dvainosemdeset. Dvainosemdeset. sprejeta. 83 za, proti, vzdržani. Aha, glasovali bomo skupaj o 83 in 84 predlogov spremembe elektronsko. Se mi preverjanje zaključeno, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani. Sprejeto 87. Preverjamo 86. Preverjanje zaključeno. Zavrnjeno. Hvala za preverjanje. To je zelo pomembno. 87 do za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 88 do za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 89 do za proti vzdržani sprejeto 90 za, proti vzdržani zavrneno 91 za, proti vzdržani sprejeto 92 za, proti vzdržani, aha, ta je brezpredmeten, 93 za, proti vzdržani zavrneno 97 za, proti vzdržani zavrneno proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, lahko to preverimo, 95. Prvi torej, na zaključno sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 98. Aha, 92 je brezpredmeten, 99 je za proti, vzdržani sprejeto. 101, kdo za proti, vzdržani sprejeto. 100, kdo za proti, vzdržani za sprejeto. 102, kdo za proti, vzdržani zavrneno. 103, kdo je za, proti je zdržani sprejeto, 104, kdo je za, proti je zdržani sprejeto, 105, kdo je za, proti je zdržani zavrnjeno, 106, kdo je za, proti je zdržani zavrnjeno, 107, kdo je za, proti je zdržani zavrnjeno, 113, kdo je za, proti je zdržani sprejeto, 112, kdo je za, Preverili bomo 113. To je zaključeno sprejeto. 112 je za proti zdržani sprejeto. 108 je za proti zdržani sprejeto. 109 je za proti zdržani. Lahko preverimo. Predlog sprejeto je 109. sprejeto. 110 to je za, proti vzdržani sprejeto, 111 to je za, proti vzdržani sprejeto, 114 so s njima manjmajem, za, proti vzdržani sprejeto, 115 to je za, proti vzdržani zavrneno, 117 to je za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani, sprejeto 118 je za, proti vzdržani, lahko preverimo, predlog spremembe 118. Check expanded. Konec preverjenja zavrneno. 116 za, proti vzdržani, sprejeto 119 je za, proti vzdržani, držani, zavrneno 120, je identičen 122 omakne, 121 za, proti vzdržani, sprejeto 125 z osnim manjmajem, mega ogovora, za, proti vzdržani, sprejeto 124 za, aha, lahko začnemo kar 126, 124, 123, brez menita, 126 za, proti, vzdržani, sprejeto 127 za, proti. Lahko preverimo. Mislim, da je bilo sprejeto, vendar moramo preveriti. Če ne dvigujete rok pravočasno, potem moramo preveriti, to je bilo sprejeto 128 za, proti vzdržani, sprejeto 129 za, proti vzdržani, sprejeto 130 za proti vzdržani, sprejeto 131 do za, proti vzdržani, sprejeto 133 do za, proti vzdržani, sprejeto 132 do za, proti vzdržani, sprejeto 134 do za, proti vzdržani, sprejeto 135, o tem ne bomo glasovali, 136 do za, proti vzdržani, sprejeto 137 do za, proti vzdržani, sprejeto 138 do za, proti vzdržani, sprejeto 139 do za, proti vzdržani, preverili bomo 139. Check is beendet, das ist abgelehnt. Zavrneno. 140 do za, proti vzdržani, zavrneno. 141 do za, proti vzdržani, zavrneno. 142 do za, zavrneno proti zdržani zavrnjeno. 143 za proti zdržani zavrnjeno. 144 za proti zdržani zavrnjeno. 145 za proti zdržani zavrnjeno. 146 in 147 za proti zdržani sprejeto. 148 v podreh delih, prvi del do za, proti zdržani zavrnjeno sprejeto drugi del, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 149, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 150, to je za, proti, lahko preverimo, 150. Zaključujem sprijeto. 151 za, proti vzdržani, sprejeto 152 za, proti vzdržani, sprejeto 153 za, proti vzdržani, zavrnjeno 154 za, proti vzdržani, zavrnjeno 155 za, proti vzdržani, sprejeto 156 za, proti vzdržani, sprejeto 157 za, proti vzdržani, sprejeto 159 za, proti vzdržani, sprejeto 159 za, proti vzdržani sprejeto 158, proti vzdržani sprejeto 160, po treh delih prvi del kdo za, proti vzdržani sprejeti drugi del kdo za, proti vzdržani sprejeto tretji del kdo za, proti vzdržani sprejeto 161 kdo za, proti, lahko preverimo 161, preverjamo 161. konec. Glasovanje je sprejeto. 162 do za, proti, zdržani, zavrjeno. 163 do za, proti, zdržani, zavrjeno. 164 do za, proti, zdržani, sprejeto. Preverili bomo 164.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 proti vzdržani sprejeto 171 za, proti vzdržani zavrnjeno 172 za, proti vzdržani zavrnjeno 173 za, proti vzdržani zavrnjeno 174 za, proti vzdržani zavrnjeno 175 za, proti vzdržani zavrnjeno 176 za, proti proti vzdržani zavrnjeno, 177 za, proti vzdržani sprejeto, 178 bo makne, 179 z ustnim amandmajem, obzirjo do za, proti vzdržani sprejeto, 180 do za, proti vzdržani, lahko preverimo, 180. Check is been. S tem je preven zaključeno, sprejeto. Angenommen. Danke. Eins. 181 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to elektronsko preverili. 181, 181, preverjamo. Zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 183 je bil umaknjen, 184 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno 185 za, proti vzdržani sprejeto 186 za, proti vzdržani zavrnjeno 187 za, proti vzdržani sprejeto 188 je bil umaknjen, 190 za, proti vzdržani zavrnjeno. 189 za, proti vzdržani zavrnjeno, 191 za proti vzdržani sprejeto, 182 za, proti vzdržani zavrnjeno, 193 za, proti vzdržani. Bomo to elektronsko preverili, torej 193 preverjamo. Zaključeno, ta je torej zavrnjen. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 195 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 196 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 197 umaknen, 198 za, proti vzdržani sprejeto. 199 za, proti vzdržani sprejeto. 200 za, proti vzdržani zavrnjeno. 201 ne glasujemo, 202 za, proti vzdržani sprejeto. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 204 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo ustni amandma, nihče ne nasprotuje, za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, torej glasujemo o ustnem amandmaju tukaj. Sprejeto. Malce imamo tukaj časovno zamudo pri glasovanju, ampak eh, v redu. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 207 za, proti, vzdržani, sprejeto. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 210 za, proti, vzdržani, zavrnjeno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 proti vzdržanje sprejeto, 218 omaknjen, 219 z uh, ustnim amadmajem, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 220 z ustnim amadmajem, za, proti vzdržanje sprejeto, 221 za, proti vzdržanje sprejeto, 222 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 223 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 224 za, proti vzdržanje zavrnjeno, vzdržani, zavrnjeno. 225 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 227 za bomo elektronsko preverili 226, torej 226. One green too much. One green too much. Eden izmed zelenih je glasoval preveč. Tako, zavrnjeno torej. Torej, 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 228 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 229 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 230 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili. 230, glasujemo. 230 torej. Ja, check is over clearly rejected. Tako, to je bilo jasno zavrnjeno. 231 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 232 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 233 za, proti, bomo elektronsko preverili, 233. Glasujemo. No, ja, zavrnjeno. 234 za proti, vzdržani, zavrnjeno 235 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 237 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili. 237 glasujemo. Ja, ja, zavrnjeno. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 241 za, oziroma 241, 42, 43 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili, torej ta celotni sklop trih amendmajev. 241 do 43 sprejeto. 244, 45 za, proti. Bomo tudi to elektronsko preverili, torej 244, 245 glasujemo elektronsko. Das ist angenommen. Sprejito. 246 je brezpredmeten, 247 je brezpredmeten, torej 248 in 49 za, proti, vzdržajni, zavrnjeno. bomo preverili elektronsko. Torej 248 in 49 elektronsko glasujemo. Mm. Zavrnjeno. 250 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 251 in 52 skupaj za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 253 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 255 in 256 za, proti, vzdržani, bomo to elektronsko preverili. Torej 255, 56 elektronsko preverimo. Sprejito. 257 za. Oziroma 257 je brezpredmeten, sedaj pa ustni amandmani, če ne nasprotuje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 258, 59 in 60, kdo je za, proti, vzdržani, bomo to elektronsko preverili, torej 258, 59 in 260. Check is beendet. Sprejeto. 261 do 266 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 267 za, proti, vzdržani, sprejeto. 268 do 271 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo elektronsko preverili. Torej 268 do 271. Check is ended. Sprejeto, se opravičujem, hvala, da smo preverili. 272 in 273 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 274, a bomo preverili, prav, 272, 273 glasujemo. Tako, zaključeno glasovanje, sprejeto. 12 za, 11 prosim, proti. 275, 276 za, proti, vzdržani. Bomo tudi to elektronsko preverili, torej 275, 276 glasujemo elektronsko. Sprejeto. En glas večine za plus. 277, 78 za proti vzdržani bomo tudi to elektronsko preverili, torej 277, 278 elektronsko glasujemo sprejeto. 279 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili 279. Zavrnjeno. 281 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Torej 280 zavrnjen, sedaj pa 281 v dveh delih prvi del za. Devetinsedemdeset je bil sprejet, oziroma ne, ta je bil zavrnjen, pravi predsedujoča. Kje smo sedaj? Se opravičujem, glasujemo o 280, kdo je za, proti, vzdržani bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 280. Zavrnjen. 281 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo elektronsko preverili drugi del 281. Glasujemo. Sprejeto. 282 z ustnim amendmajem. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 283. Bomo preverili 282. Glasujemo elektronsko. 283 do 285 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 286 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 287 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 288 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 289 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 290 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 291 za, proti, vzdržani. Bomo to elektronsko preverili, torej glasujemo o 291. It is adopted. Sprejeto. O 292 ne glasujemo, 293 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko, torej 293. Checks finished. Zavrnjeno. 294 za, proti, vzdržani, bomo preverili 294. It is rejected. Zavrnjeno. 296 za proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko 296. Glasujemo. Ah, this is adopted. Sprejeto. 295 za, proti, vzdržani, sprejeto. 298 za, proti, vzdržani, sprejeto. 297 za, proti, vzdržani, sprejeto. 299 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Od 300 ne glasujemo, potem 301 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko, glasujemo od 301. Sprejeto. 302 za, proti, vzdržani, bomo glasovali elektronsko, 302. Sprejeto. 303 za, proti, vzdržani, sprejeto. 304 je umaknjen, 305 za, proti, vzdržani, sprejeto. 306 za, proti, vzdržani, sprejeto. 307 umaknjen, 308 za, za, proti. Bomo elektronsko preverili, glasujemo. Oziroma ne, to je sprejeto, bo čisto tako v redu. 309 za, proti, vzdržani, sprejeto, 310 za, proti, vzdržani, sprejeto, 311 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko, 311. Zavrnjeno. 312 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 313 z ustnim amendmajem. 312. Bomo preverili 312. Glasujemo elektronsko. Zavrnjeno. 313 z ustnim amendmajem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Nadaljujemo z 316 za, proti vzdržani sprejeto, 317 za, proti vzdržani sprejeto, 318 za, proti vzdržani zavrnjeno, 319 za, proti vzdržani zavrnjeno, 320 za, proti vzdržani sprejeto, 321 za, proti vzdržani sprejeto, 322 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Oziroma bomo preverili za vsak slučaj 321. Sprejeto, to je zgleda sprejeto. 323 za, proti, vzdržani, sprejeto. 324 za, proti, vzdržani. Bomo to elektronsko preverili. 324. Glasujemo. It is adopted. 325. Sprejeto. 325 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 326 za, oziroma brezpredmeten, 327 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 328 za, proti, vzdržani, sprejeto. 329 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 330 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 331 za, proti, vzdržani, bomo to elektronsko preverili, 331. Glasujemo. Zavrnjeno. Sedaj je postava jasna. 332 za, proti, vzdržani, sprejeto. 333 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 334 za, proti, vzdržani vzdržani. Bomo to elektronsko preverili. 334 glasujemo elektronsko. Sprejeto. 335 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo o 335. It is rejected. Zavrnjeno. 336 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 337 za, proti, vzdržani, sprejeto. 338 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 339 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 340 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 341 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to elektronsko preverili, glasujemo 341. Oziroma 340. Kot rečeno, glasujemo o 341. 3, 4, 1. Yeah, it is adopted, yeah. Ja. Sprejeto. Se pravi, čujem za nastalo zmedo. 3, 4, 2 za proti vzdržanje sprejeto. 3, 4, 3 za, oziroma je brezpredmeten, 3, 4, 4 za proti vzdržanje. Zdržani. Bomo to elektronsko preverili. Glasujemo 144. It is rejected. Zavrnjeno. 345 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 346 za ustnim amandmajem, za, proti, vzdržani. Bomo to elektronsko preverili. Glasujemo o 346 za ustnim amandmajem. Yep. Ja. And it is rejected, ja. Zavrnjeno. 347 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 348 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 349 z ustnim amandmajem za, proti, vzdržani. Bomo to elektronsko preverili. Torej, glasujemo o 349 z ustnim amandmajem. No, no, no, no ta ni v dveh delih, tukaj imamo samo en del. V primeru, da bi ustni amandma padel, bi bilo drugače. Ampak tako je sprejeto. 350 za, proti vzdržani sprejeto, 351 za, proti vzdržani zavrnjeno. 352 za, proti vzdržani sprejeto. 353 za, proti vzdržani sprejeto. 354 za, proti vzdržani bomo to elektronsko preverili, glasujemo o 354. Is... Zavrnjeno. 355 za, proti vzdržani zavrnjeno, 356 za, proti vzdržani sprejeto, 357 za, proti vzdržani sprejeto, 358 za, proti vzdržani sprejeto, 359 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržanju sprejeto, 360 za, proti vzdržanju sprejeto, 361 za, proti vzdržanju sprejeto, 362 za, proti vzdržanju zavrnjeno. 363 za, proti vzdržanju sprejeto, 364 za, proti vzdržanju zavrnjeno, 366 za, proti vzdržanju sprejeto, 365 za, oziroma ta je brezpredmeten 367 za, proti vzdržanje sprejeto 368 za, sprejeto 369 za, proti vzdržanje. Bomo to elektronsko preverili, glasujemo od 369. Sprejeto. 370 za, proti vzdržanje sprejeto, 371 za, proti vzdržani sprejeto, 372 za, proti vzdržani sprejeto, 373 za, proti, bomo to elektronsko preverili, glasujemo 373. Zavrnjeno. 374 za, proti vzdržani, bomo tudi to elektronsko preverili. Glasujemo o proti. Bomo to elektronsko preverili, glasujemo 377 z ustnim amandvajem. Mislim, da je sprejeto. Jaz sem se za to. Sprejeto. 378 za, proti vzdržani sprejeto. 379 za, proti vzdržani sprejeto. 380 za, proti vzdržani sprejeto. 381 za, proti vzdržani sprejeto. 382 za proti vzdržanju sprejeto, 383 za, proti vzdržanju sprejeto, 384 za, proti vzdržanju sprejeto, po mojem mnenju. Ampak bomo vseeno elektronsko preverili 384. Ja, sprejeto, 385 za, oziroma je brezpredmeten, 386 za, proti vzdržanju sprejeto, 387 za, proti vzdržanju sprejeto, 388 za, proti vzdržanju sprejeto sprejeto 389 z ustnim amadmajem za, proti vzdržanje sprejeto 390 za, proti oziroma to je brezpredmetno zaradi ustnega amadmaja. Torej 390 in 321 sta brezpredmetna. 392. Ta je tudi brezpredmeten. 393 za, proti vzdržani sprejeto, 394 za, proti vzdržani sprejeto, 395 za, proti vzdržani sprejeto, 397 za, proti vzdržani sprejeto, 398 za, proti vzdržani zavrnjeno, 399 za, proti vzdržani sprejeto, 400 za, proti vzdržani sprejeto. O 401 ne glasujemo, 402 za proti vzdržanju sprejeto, 403 za, proti vzdržanju sprejeto, 404 za, proti vzdržanju zavrnjeno, po mojem, ampak bomo elektronsko preverili, glasujemo o 404. Zavrnjeno 405 za, proti vzdržanju sprejeto, 406 za, vzdržanju sprejeto, 407 za, proti vzdržanju sprejeto, 408 za, proti, vzdržani, sprejeto. 409. Bomo elektronsko preverili 408. Glasujemo. Okay, this I didn't uh, notice. Yes, it is rejected. Thanks for the check. Zavrnjeno bomo uh, preverili naprej. 409 sprejet, 410 za, proti vzdržani sprejeto, 411 za, proti vzdržani sprejeto, 412 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 413 za, proti vzdržani sprejeto, 414 za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo elektronsko preverili 414. Glasujemo. Uh, zavrnjeno. 415 za, proti vzdržani sprejeto, o 414 ne glasujemo, 417 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 418 za, oziroma v dveh delih prvi del za, proti vzdržanje zavrnjeno, drugi del za, bomo elektronsko glasovali, torej 418 prvi del, glasujemo. Zavrnjeno drugi del za proti vzdržanje sprejeto. 419 za, proti vzdržani sprejeto, 420 za, proti vzdržani zavrnjeno, 421 za, oziroma omaknjen, 422 za, proti vzdržani sprejeto, 423 za, proti vzdržani zavrnjeno, 424 za, proti vzdržani sprejeto, 425 za, proti vzdržani sprejeto, 426 za, proti vzdržani sprejeto, 427 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani. Bomo to elektronsko preverili, torej glasujemo o prvem del, delu 427. It is rejected. Zavrnjeno. Sedaj pa drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 428 za, proti vzdržani sprejeto, 429 za proti vzdržani sprejeto, 430 za proti vzdržani sprejeto, 431 za proti vzdržani sprejeto, 432 za proti vzdržani sprejeto, 433 za proti vzdržani zavrnjeno, 434 za proti vzdržani zavrnjeno, 435 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 4-3-6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4-3-7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4-3-8 z ustnim amandmajem. Ali kdo nasprotuje? Vi nasprotujete ustnem amandmaju, torej glasujemo o samem besedilu za, proti, vzdržani, sprejeto. 4-3-9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to elektronsko preverili, 439, torej glasujemo. 439, entities rejected. Zavrnjeno. 4-4 nič za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4-4-1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4-4-2 v dve deli prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. 4-4-3 za, proti, vzdržani proti, vzdržani sprejeto. 4-4-4 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4-4-5 za, proti, vzdržani sprejeto. 4-4-6 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4-4-7 za, proti, vzdržani sprejeto. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. 447, glasujemo. Sprejeto. 448 za, proti, vzdržani, sprejeto. 449 za, proti, vzdržani, sprejeto. 450 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržano, sprejeto 19 za, proti vzdržani, sprejeto 20 za, proti vzdržani, sprejeto 21 za, proti vzdržani, sprejeto. Od 1 do Torej, od 1 do 5 za AFET v bloku za, zavrnjeno 6 za, proti vzdržano sprejeto, AFET 7 za, proti vzdržani sprejeto, 8, AFET 8 do uh, afet 11 v eh, svežnju od 8 do 11 eh, odbora afet za proti vzdržanje zavrnjeno. Deve 1 do 8 v svežnju od 1 do 8 torej za proti vzdržanje zavrnjeno. 5 za proti vzdržanje sprejeto. 6 v dveh delih prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. DV7 za, proti, vzdržani, sprijeto. DV8 za, proti, vzdržani, sprijeto. DV9, to je že bilo urejeno, 10 za, proti, vzdržani, sprijeto. DV11 za, proti, vzdržani. Bomo preverjali DV11. Glasujemo. zavrnjena, 9-12 za, proti vzdržanje sprejeto. Bomo glasovali od 1 do 6 v svežnju za, proti vzdržanje zavrnjena, 7 za, proti vzdržanje sprejeto, 8 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 9 za, do 12 v paketu. Glasujemo torej MPL 9 za, proti vzdržani sprejete. MPL 10 za, proti vzdržani. To je že pokrito z, torej MPL 12 za, proti vzdržano, zdani sprejeto. MV, MV1 do MV5, torej MV1 do MV3 v svežnju za, to je že zajeto. MV4 za proti vzdržani zavrnjeno, MV5 za proti vzdržani zavrnjeno. NV, NV5 bomo preverjali, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. MV2, to ni že zajeto, ampak to nima pravega mesta v razrešnici za komisijo. Ni na pravem mestu. Decentralizirane agencije nimajo nikakršne povezave z razrešnico o komisiji. Ponavadi o tem ne glasujemo, ker to ne spada na to področje. torej je izven tega področja, kaj ne? Torej NV6 e, za, proti vzdržanje sprejeto, NV7 za, proti vzdržanje sprejeto, NV8 za, proti vzdržanje zavrnjeno, NV9 za, proti vzdržanje sprejeto, NV10 za, proti vzdržanje sprejeto zavrnjeno MV11 za proti vzdržanje, zavrnjeno MV12 za proti vzdržanje, za sprejeto MV13 za proti vzdržanje, zavrnjeno MV14 in 15 je že zajeto, MV16 za proti vzdržanje, ali lahko preverjamo MV16, glasujemo. in to je zavrnjeno. MV17 o tem nimamo delne razrešnice, ne glasujemo torej. Tran 1, tran 2 že zajeto, tran 3 za, proti vzdržanje je sprijeto, tran 4 to je že pokrito, tran 5 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Tran 6 za, proti vzdržanje sprejeto. Tran 7 že zajeto, tran 8 za, proti vzdržani sprejeto, tran 9 za, proti vzdržani sprejeto, tran 10 za, proti vzdržani sprejeto, tran 11, to je že zajeto, tran 12 za, proti vzdržani sprejeto, tran 13 za, proti vzdržani sprejeto, tran 14 in 15 sta že zajeta, torej eh, tran 16 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprijeto 17, 18 prav tako že narejeno, 13, 19 za sprijeto, 20 za proti vzdržani. Ali lahko to preverimo, prosim, torej glasujemo o 20. Sprijeto. stran 21 že pokrito, regi 1 do 3 že zajeto, regi 4 za proti vzdržano sprijeto, regi 5 za proti vzdržani. Bomo preverili regi 5. Prosim, besojte. Zavrnjena regiji 6 in regiji 7 že zajeto, regiji 8 za, proti vzdržani, sprejeti, regiji 9 za, proti vzdržani, sprejeto, regiji do 13 že zajeto, agri 3 za, proti vzdržani, zavrnjeno, agri 4 za, proti vzdržani. Bomo preverili agri 4. Prosim, glasujte o agri 4. Preverjamo. Sprejeto. Agri 5 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 6 za, proti, vzdržani. E, bomo preverili Agri 6. Prosim, glasujte. Sprejeto. Agri 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 8. 8 do 11 ne, torej 12 za proti vzdržani. Bomo preverjali tudi Agri 12. Če je bilo to sprejeto, prosim, glasujte. Sprejeto. Agri 13 eh, že zajeto, Agri 16 za proti sprejeto, 17 eh, za proti vzdržani. Bomo preverili Agri 17. Eh, prosim, glasujte. Ja, ostalo je že zajeto, peš 3 za proti vzdržani sprejeto, peš 5 eh, za proti vzdržani sprejeto, peš 6 za proti vzdržani sprejeto, peš 7 za proti vzdržani sprejeto, peš 8 za proti vzdržani. Bomo to preverili, eh, glasujemo o peš 8. napiš 8 sprejeto. Ja, na mojem glasovalnem seznamu sem imela minus, ampak peš 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, peš 10 za, proti, vzdržani. Bomo preverjali tudi peš 10, glasujmo. Ja, sem bila nekoliko presenečena, zato se sprašujem, kaj se je zgodilo pravzaprav. Sprejeto. Peš 11 je že zajeto, kult 1 za proti vzdržani sprijeto, kult 2 za proti vzdržani sprijeto, kult 3 za proti vzdržani sprijeto, kult 4 za proti vzdržani sprijeto. Bomo preverili kult 4, mislim, da je bilo sprijeto, pa bomo vseeno preverili. Ja, zavrnjeno zelo jasno večino. Torej, kult štiri, kult pet za proti vzdržanje, sprejeto, kult šest za proti vzdržanje, sprejeto, kult sedem za proti vzdržanje. Bomo preverili kult seven, eh, sedem. Sprejeto. Kult 8 za proti vzdržanje, sprejeto kult 9 za proti vzdržani sprejeto, kult 10 za proti vzdržani sprejeto, kult 11 za proti vzdržani sprejeto. Kult 12 do kult 16 je že zajeto, kult 17 za proti vzdržani. Bomo preverili kult 17, mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. In je zavrnjeno. Liebe. 4 za, proti vzdržani sprijeto, libe 6 za, proti vzdržani sprijeto, fem 1 za, proti vzdržani, bomo preverili fem 1. Yeah. preveč glasov za ELS, ne, ne vse v redu. Potem je sprejeto FEM 2 za proti vzdržani, sprejeto FEM 3 za proti vzdržani, zavrnjeno FEM 4 za proti vzdržani, sprejeto FEM 5 za proti vzdržani, sprejeto FEM 6 za proti vzdržani, sprejeto FEM 7, 8 za. Ne, sedem, pravi predsedujoča. Bomo preverjali fem sedem. In je očitno sprejeto. FEM 8 za, proti, vzdržano, vzdržani sprejeto. FEM 9 za, proti, vzdržani sprejeto. FEM 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa bomo pojmensko vzdržali. Eh, glasovali o celotni resoluciji, tako kot je bila spremenjena. Konec glasovanja, 18 glasov za, čestitamo poročevalcu. Hvala lepa. Torej, zdaj pa glasujemo o razrešnici 2016, posebno poročilo računskega sodišča. Ali imate kakšne komentarje v zvezi s tem? Izvolite predlog spremembe ena za, proti vzdržanje sprejeto, dva za, proti vzdržanje sprejeto, tri za, proti vzdržanje sprejeto, štiri za, proti vzdržanje zavrnjeno, pet za, proti vzdržanje zavrnjeno, šest za, proti vzdržanje zavrnjeno, sedem za, proti vzdržanje zavrnjeno, proti vzdržani. Bomo prevideli uh, predlog s menim besedem. Glasujemo torej. Glas, preverjamo predlog s menim besedem. Konec glasovanja. In je sprejeto predlog spremembe 8 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti vzdržani, bomo preverjali eh, predlog spremembe 10. Prosim, torej glasujte o 10. Konec glasovanja in je zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti vzdržani vzdržani sprejeto, 13 za, proti, vzdržani. Lahko, prosim, preverimo 13, glasujmo. Predlog spremembe 13. Konec glasovanja, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili predlog spremembe 17. Glasujemo. 17 torej. Konec glasovanja in je sprijeto. 18 za, proti vzdržani, sprijeto. 20 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani, sprijeto. 21. Ja, bomo preverjali eh, predlog spremembe 19. Glasujte. Konec glasovanja. Sprijeta. 21 za, proti, vzdržani. Lahko, prosim, preverimo tudi 21. Glasujte. Predlog spremembe 21. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani zavrnjeno 23 za, proti vzdržani, zavrnjeno 24 za, proti vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti vzdržani, zavrnjeno 26 za, proti vzdržani, sprijeto 27 za, proti vzdržani, zavrnjeno 28 za, proti vzdržani, proti vzdržani sprejeta. Zdaj pa glasujemo o celotni rezoluciji s poimenskim glasovanjem. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Hvala lepa. 18 glasov za. Čestitamo. Zdaj pa glasujemo o poročilo uh, Evropske investicijske banke za leto 2016. Poročevalec je Marko Vali, če želi, lahko spregovori, izvolite. Ja, hvala lepa, čisto na kratko. Naj se samo zahvalim poročevalcu v Senci za dobro sodelovanje in eh, morda ob koncu glasovanja bom podal še nekaj misli, ampak trenutno uh, bo to dovolj. Hvala. Ja, also, sind alle bereit? Ste vsi pripravljeni? Prezem višeljka 1 za proti držani sprejemo 2. Za proti držani sprejeto 3. Za proti zdržani sprejeto. 4 za proti zdržani zavrno. 5 2 za proti zdržani sprejeto. 6 za proti zdržani sprejeto. preverjamo, prej sem bil še kakšen šest. Kompromis ena, dafür, Kompromis ena za vzdržani proti sprejeto. Špet, 14 za proti vzdržani. Kompromis tri za proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani sprejeto, 15 za proti vzdržani zavrno, 16 za proti vzdržani zavrnjeno, 17 za proti vzdržani sprejeto, 18 za proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani sprejeto lahko preverimo. 19, mislim, da je bilo sprejeto. Sprejeto. 20, da je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 21, da je za, proti. Lahko preverimo. 21. Check is beendet, das ist abgelehnt. Preverjanje zaključnica, vrno 22 za, proti vzdržani sprejeto 23 za, proti vzdržani sprejeto 24 za, proti, lahko preverimo 24. Zavrno 25 za, proti vzdržani sprejeto 26 za, proti vzdržani sprejeto 26 za, proti vzdržani, sprejeto 27 za, proti, lahko preverimo 27. Zavrneno 28 za, proti vzdržani, sprejeto 29 za, 29 za, proti vzdržani, sprejeto. Mislim, da je bilo sprejeto. Lahko preverimo. Ja, sprejeto. 30 do za. 30 za. Proti. Držani. Preverjamo. 30. No. No. angenommen. Sprejeta. 31 je bil umaknjen, 32 za, proti, držani. To bomo preverili. Preverjamo torej 32. Čekaj spet. Vključeno sprejeto. 33 za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 kompromis 5 do za, proti zdržani sprejeto, 39 do za, proti zdržani zavrneno, 40 do za, proti zdržani zavrneno, 41 do za, proti zdržani sprejeto, kompromis 6 do za, proti zdržani sprejeto, 44 do za, proti zdržani zavrneno, 45 do za, proti zdržani sprejeto, 46 do za, proti zdržani sprejeto, 47 do za, proti vzdržani sprejeto 48 za, proti vzdržani sprejeto 49 za, proti vzdržani sprejeto 50 za, proti vzdržani sprejeto 51 za, proti vzdržani zavrnjeno 52 za, proti vzdržani sprejeto 53 za, proti vzdržani sprejeto 54 za, proti vzdržani sprejeto 54 za, proti zdržani. Za sprejeto. 55 za proti zdržani. Sprejeto. 56 z osnovan majem. Tukaj imamo ugovor od poročevalca. Sedaj pa o besedilu samem za proti zdržani. Zavrneno. 57 za proti zdržani. Sprejeto. 58 za proti zdržani proti vzdržani, zavrnjeno 59 za, proti vzdržani, sprejeto 60 za, proti vzdržani, sprejeto 61 za, proti vzdržani, sprejeto 62 za, proti vzdržani, sprejeto 63 za, proti vzdržani, sprejeto S tem je 65 trenutno, ko sprejš 64 za proti zdržanju sprejeto. Aha, prvi del torej je bil sprejet, drugi del do za proti zdržanji. Lahko drugi del predloga 74 preverimo. Prvi del je bil očitno sprejet, drugi del pa je bil jasno zavrnen. Predlog sem v številka 65, ravno tako sprejet, kompromis 7 za, proti zdržani sprejet. 68 za, proti zdržani zavrneno. 69. Za, proti lahko preverimo 69. Sprijeto, to pomeni, da so brez predmet predmet 68, 71, 72, torej 7 za da za proti vzdržanje sprijeto. Stalo je brez predmeta in da enak da za proti vzdržanje lahko preverimo INTA 1. And it is adopted. INTA Sprejeto INTA 2 do 6 skupaj v bloku, to je za proti zdržani spreto, INTA 3 do za proti zdržani spreto, INTA 4 do za proti zdržani spreto, INTA 5 do za proti zdržani spreto, INTA 6 do za proti zdržani spreto, INTA 7 do za proti zdržani spreto. Pokemato je 8 za, proti zdržani spreto, inter 9 za, proti zdržani spreto, inter 10 za, proti zdržani spreto, inter 11 za, proti zdržani spreto, inter 12 za, proti zdržani spreto, inter 13 pokriva tudi 14 za, proti zdržani spreto. Sedaj pa glasujemo po imensko resoluciji. and it is adopted 22 sprejeto 20 za 30 zadržani čestitke poročevalcu Engel. Ja. Ja. Ja, I put to the vote the PIF report, the rapporteur. Pa glasujemo o poročilu Panju ali želi morda spregovoriti o tem, gre za boj proti goljufijam. Začnimo z predlogom spremembe 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjena. 12. Za, proti, vzdržani, sprijeta. 13. Za, proti, vzdržani, zavrnjena. 14. Za, proti, vzdržani, sprijeta proti vzdržani sprejeta, 15 za proti vzdržani zavrnjena. Bomo preverjali 15, prosim, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjena. 16 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani zavrnjena, 18 za proti vzdržani sprejeta. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejeta. Ja, nadaljujemo z 26. Predlog sprejembe torej 26. Za, proti vzdržani zavrnjena. 27. Za, proti vzdržani sprejeta. Kompromis 2. Za, proti vzdržani sprejeta. Gremo zdaj na 31. Za, proti vzdržani sprejeta proti vzdržani sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za, proti vzdržani zavrnjeno, 36 za, proti vzdržani zavrnjeno, 37 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 39 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 40 za proti vzdržani sprejeto, 41 za proti vzdržani sprejeto, 42 za proti vzdržani sprejeto, 43 za proti vzdržani sprejeto, 44 za proti vzdržani sprejeto, 45 za proti vzdržani sprejeto, 46 za proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe številka 1 za proti vzdržani sprejeto, nasprotju zdržani sprejeto. 47 eh, je brezpredmeten, 48 za, proti zdržani zav, sprejeto, 49 za, proti zdržani zavrnjeno, 50 za, proti vzdržani sprejeto, 51 za, proti vzdržani sprejeto, 52 za, proti vzdržani bomo preverjali. Preverjamo eh, predlog svojim 52. sprejeto. 53 za, proti vzdržani, sprejeto. 54 za, proti vzdržani, sprejeto. 55 za, proti vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 55. Zdi se mi, da je predlog bil zavrnjen. Je zavrnjen. 56 za, proti vzdržani, sprejeto. 57, ne, bom, bomo preverili 56, 56. Preverjamo. Zavrnjena, ja, jasno zavrnjena. 57 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeta. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 63 za, proti vzdržani, kaj, ja, je zavrnjeno, 64 za, proti vzdržani, sprijeto, 65 za, proti vzdržani, sprijeto, 66 za, proti vzdržani, sprijeto, 67 za, proti vzdržani, bomo preverili 67, glasujemo. sprijeto. 68 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, zdržani, mislim, da bomo morali preveriti. Prosim, glasujte o 71. In je sprejeto. 72 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 prvi del za, proti, vzdržani, sprijeta. 73 drugi del za, proti, vzdržani, sprijeta. Ja, zdaj preverjamo drugi del eh, predloga 73. Glasujemo. Sprijeta. 74 za, proti, vzdržani, sprijeta. Sprijeta. 75 za, proti, zdržani, sprijeto. 76 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, zdržani, prosim, bi še to preverili, glasujemo o 77, sprijeto. Številka 1 za, proti, zdržani, proti, vzdržani. Bomo tudi to preverili. Sprijeto. Dve za pro, proti, vzdržani, sprijeto. Tri za proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri za proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili, glasujemo o številki 4. Sprejeto. 5 za proti vzdržani, zabrnjeno 6 za proti vzdržani. Verjetno je bilo zavrnjeno, ampak bo bolje, da preverimo. Preverjamo številko 6. 6.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 za, proti, vzdržani, sprejeta. Libe dve, ne, zdaj pa glasujemo o Libe dva, to je že, ne, glasujemo torej o Libe dve že zajeto, Libe tri za, proti, vzdržani, sprejeto, Libe štiri za, sprejeto proti vzdržani sprejetbe 5. Gibe 5. Ja, tukaj na mojem glasovalnem seznamu je drugače eh, označena. Torej, libe 5 za, proti vzdržani sprejeto, libe 6 zajeto, libe 7 za, proti vzdržani sprejeto, libe 8 prvi del za, ne, to je že zajeto, libe 8 drugi del za, proti vzdržani sprejeto, libe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa glasujemo o resoluciji v celoti s poimenskim glasovanjem. Ja, 21 glasov za, en glas proti, se čestitamo poročevalcu. S tem smo zaključili elektronsko glasovanje. In zdaj bomo prešli na naslednjo točko o misiji odbora kont v Latviji in Litvi. Prosim, prosim zapustite eh, dvorano čim tiše, da nadaljujemo z razpravo.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 Sedaj gremo na točko 7 misije odbora KONT v Latviji in Litvi od 3. do 6. aprila. Misijo smo podaljšali za en dan in res je obžalovanje vredno, da nas je tukaj samo tri, ponavadi sva dva. To je res velika škoda. Še nikoli nismo bili v Latviji in dobro je, da se nekdo ukvarja s problemom v njihovih bankah. Tudi tam jih imajo z Litvo, smo že imeli opravka sedaj. Imamo tudi obisk Ignaline, jedrskega reaktorja, jedrske elektrarne, gre za nadaljevanje obvize, ob eh, obiska. Dobro je, da si zastavimo vprašanje, koliko finančnih sredstev iz novega večletnega finančnega okvira bomo temu namenili. Rada bi tukaj pozdravila generaltrate za regionalni razvoj in za EMPL in radi bi začeli kar z generalnim teratom za regionalne zadeve. Gospod Poleze je prvi. Good afternoon everybody. Yes. Dobar dan vsem. Obiskali boste vrsto uh, mest, krajev, kjer so projekti sofinancirani z sredstev Evropske unije v Latviji in tudi v Litvi. Uh, Tudi te države so dober zgled eh, izvajanja teh politik in eh, projekte, ki si jih boste ogledali, so zelo uh, zanimivi in povedni, ko gre za ugotavljanje tem, ki se sofinancirajo iz teh skladov. Nekateri so že začeli v obdobju 1700-2013 in glavni uh, projekt uh, za bolnišnico v Rigi se je pričel v prvi fazi v letu 2013 in se nadaljuje potem tudi v obdobju, uh, ki se je začel z letom 2014. Uh, um, obiskali boste tudi vrsto deležnikov, latvijsko železniško podjetje, ki je predlagalo pomemben projekt za elektrifikacijo eh, železniškega omrežja, kar naj bi bil največji projekt eh, v tem programskem obdobju. Pričakujemo, da Evropska unija bo eh, prispevala za 347 milijonov evrov. Na to boste obiskali tudi Uh, zavod za, uh, uh, javni zavod za razvoj, to je javna banka, ki financira MSP-je in scheme za energetsko učinkovitost po vsej državi. Menimo, da oba deležnika, oba obravičenca sta dokaj učinkovita z regionalnega zornega kota in dejansko izvajanje programov Eh, se uvršča eh, v povprečju Evropske unije, ko gre za izdatke in eh, gre pa za zelo učinkovita podjetja, ko gre za izbor projektov. Zato ne zapažamo nikakršnih pomakljajev v obdobju 2014-2020 in sem pripričan, da bo odbor Ehm, priča dobrim rezultatom eh, tudi za državljane. Lahko eh, še kaj več povemo o posameznih projektih, če menite, da bi bilo koristno, ampak eh, drugače pa se bom tu kar ustavil. Hvala. Ne bom še odpustila. Prosim, da, razloži, da nam razložite še, zakaj gre pri projektih, če ste že tukaj. Um, Do potem bom šel po posameznih eh, projektih, eh, ki si jih boste ogledali. Prvi projekt je projekt, ki zadeva eh, bolnišnica, klinični center v Rigi, eden izmed največjih takih centrov bolnišnic v državi, kar je bilo opredeljeno v sklopu reformnih eh, programov kot eh, pomembno vozlišče tudi za medicinsko specializacijo v državi. Tako v letu 2007 kot tudi v obdobju 2014 je Latvija predlagala naložbe v bolnišnice Eh, mm, ki uh, pač uh, si zaslužijo take podpore strukturnih skladov. Gre torej za velik projekt, bodi si v prejšnjem programskem obdobju, kot tudi v tem. Z, kar je v prejšnjem obdobju so prijeli 46 milijonov evrov iz strukturnih skladov, Eh, šlo je za izgradnjo glavne strukture, za določeno tudi medicinsko opremo. Ta projekt je bil potem zaključen. Zdaj pa se predvideva druga naložba v znesku približno 50 eh, milijonov eh, evrov dodatnih sredstev iz evropskih skladov. Še pričakujemo še dokončno potrditev eh, in pričakujemo predvsem predlog, konkreten predlog, zato nimamo še dokončnega zneska in tu gre za izgradnjo druge eh, stavbe v tem eh, centru. Ehm, potem pa si bomo gledali tudi železniško omrežje, tukaj gre za predlog večje naložbe v znesku 441 milijonov evrov iz, eh, od tega 347 milijonov iz strukturnih skladov, preostalo pa se financira iz eh, latvijskega javnega proračuna in deloma eh, to bodo financirali sami, deloma pa bodo prejeli sredstva tudi od Evropske investicijske banke. Gre za približno 300 km proga, ki bodo elektrificirane od ruske in beloruske meje do uh, um, nekega kraja v eh, sredini uh, države in na to pa za povezavo do uh, um, luke v Rigi. To bo olajšalo pre, tovorni prevozi iz vzhodnih trgov in predvsem uh, Eh, bo šlo za zelo pomembnega trgovinskega partnerja. Za Latvijo to je Ruska federacija, ki bo tako eh, imela, bo zagotavljala lažji prehod eh, blaga z ruskega ozemlja do luke v Rigi in od tam naprej proti skandinavskim trgom. Ampak s tem se bodo odprle tudi nove tovorne poti iz Kitajska in eh, za Latvija meni, da je to lahko zelo zanimivo za nje, da bodo lahko konkurenčni, če se bo eh, čas eh, dostave in tudi pretovora lahko zmanjšal. Seveda od tega bomo imeli tudi večje okoljske koristi z zmanjšanjem izpustov CO2. -ja kajti prišlo bo do preobrazbe eh, eh, teh eh, prog, ki bodo elektrificirane. In torej stroškovna učinkovitost pri tem projektu je bila ocenjena kot pozitivna. Dokumente so pripravile latvijske oblasti v sklopu programa za tehnično pomoč Jasper in videti je, da je ta stroškovna analiza pozitivna. Zato si predstavljamo, da bo projekt eh, verjetno potrjen strani komisija. Potem pa si boste ogledali tudi Ministrstvo za eh, šolstvo, za eh, izobraževanje in kulture, kulture in sicer posebno razvojno agencijo pri tem ministrstvu. Gre za pobudo, ki je bila sprožena v sklopu eh, Evropskega jamstva za zaposlovanje iz socialnega sklada, katerega cilj je to, da spodbuja dostop do trga dela, dela za um, mlade, ki uh, so brezposelni in uh, dejansko projekt uh, razpolaga z 32 milijoni sredstev iz Evropskega socialnega sklada, 19 iz socialnega sklada in 13 milijonov iz Evropske pobude za mlade. Mm, vse se je izkazalo za dokaj uspešno. Imeli boste priložnost, da si ogledate tudi, kako deluje upravljanje upravičenec v okviru tega projekta. E, torej, To je program za prvi dan, to je dejansko uh, torek po uh, veliki noči, takrat boste pripotovali v Rigo, na to bo, si boste ogledali tudi še računsko sodišče, potem uh, srečali se boste z parlamentarnim odborom uh, pri uh, latvijskem uh, parlamentu, ki se ukvarja s strukturnimi skladi. Uh, gre za organ, ki potrjuje večino odločitev, ki se sprejemajo na tem področju in so redno eh, tudi predmet eh, poročil, eh, ki jih pripravi tamkajšnje ministerstvo za finance. Mislim, da boste imeli res priložnost, da dobite dober upogled v postopek odločanja v sklopu torej latvijskega političnega življenja. E, imeli boste zelo gost program, ki se bo pričel v Rigi e, eh, do povdne. Najprej boste obiskali eh, banko, razvojno banko, ki se imenuje Altum in ki upravljajo z vsemi finančnimi instrumenti tako iz prejšnjega programskega obdobja, kot tudi v sklopu tega programskega obdobja, katerih namen je podpora za MSP-je in sredstvi, s katerimi se podpira tudi programe za večjo energetsko učinkovitost v bivalnih stavbah. S temi sredstvi se zagotovi financiranje malih in srednjih velikih eh, podjetij. Posojila za ta podjetja imajo finančna sredstva namenjena za mikrofinanciranje, mikroposojila in zagonska podjetja. Istočasno pa spodbujajo sredstva, ki izbirajo na trgi za tvegani kapital. Celotni proračun je v vrednosti 140 milijonov evrov. To je za Latvijo zelo veliko. Latvijske oblasti vam bodo po vsej verjetnosti dejale, da naložbe, ki izhajajo iz eh, evropskih sredstev, predstavljajo 70 odstotkov vseh naložb in da ta sredstva predstavljajo eno odstotno točko rasti BDP-ja na leto. Altum podpira tudi spodbujanje schema energetske učinkovitosti za stanovanja, kar predstavlja približno 130 milijonov evrov, od tega je 126 milijonov na eh, uloženih preko posojil lastnikom, ostalo pa v obliki subvencij. Ta naložbena mešanica je rezultat analize in ocene trga na tem področju. Rad bi povdaril, da eh, je Altom vedno bil zgled za eno samo točko vstopa za finančne inštrumente za Evropsko komisijo. V lanskem poročilu o evropskem semestru ravno tako po tem obisku Altuma bo delegacija odpotovala v Olajne, ki je približno 100 km oddaljeno od Rige. Z avtobusom seveda. Predviden je obisk visokotehnološke kmetije, ki dobiva subvencijo, ki spodbuja konkurenčnostne programe. Ta proizvaja tudi farmacevske proizvode. Naložbe so tukaj zelo obsežne, za latvijske razmere predstavljajo približno 106 milijonov evrov sofinancira jih zasebni investitor v znesku 4,1 milijona evrov. Tudi to je zelo pomemben in obsežen prispevek. Potem se bo delegacija odpeljala v Balsko, ki je na poti proti meji z Litvo. Tam bodo obiskali obrat živilskih izdelkov, ki sodeluje v skupnem programu z Latvijskim raziskovalnim centrom. Ta projekt je vreden 5,5 milijona evrov. V celoti 3,2 milijona pa prispeva NRDF. obstajajo tudi dejavnosti, ki podpirajo dejavnosti za diverzifikacijo v tem majhnem obratu v Balski. Prepričan sem, da boste videli zelo proaktivne lokalne koristnike in upravičence do evropskih sredstev. Potem boste boste prečkali mejo v Litvo, kjer boste obiskali raziskovalni center, ki ga financiramo v obdobju 2007 do 2013. Projekt je vreden približno 11 milijonov evrov, ki se ravno kar izvaja. projekt se izvaja tako, kot je bil načrtovan. Več informacij s tem v zvezi pa vam žal ne morem podati. Predvideno je tudi, da bo avtobus, ko bo peljal proti Vilni, peljal po večji cesti, ki je bila sofinancirana iz kohezijskih sredstev Evropske unije v vrednosti 84,1 milijona evrov. Tam boste lahko videli rezultat te naložbe. Potem je predviden obisk jedrske elektrarne v Ignalini, kjer pa sam nisem pristojen. Ja, vielen Dank und da darf ich an Frau. Najlepša hvala. Sedaj predam besedo gospej Mutaksa Poplu, da nam razloži, kakšno je stanje v Ignalini. Eh, eh, Gospa predsedujoča, Obisk se bo nadaljeval v Ignalini, kjer bomo obiskali jedrsko elektrarno. Po zadnjem obisku leta 2011 je prišlo do veliko sprememb. Jedrska varnost je prednostnega pomena in prednostni cilj Evropske komisije. Ta program želi znižati jedrsko tveganje nevarno za splošno javnost. Kot eh, veste, gre za jedrsko elektrarno, ki je podobna Černobilski in je že prekoračila točko stalnega zaprtja. V novem večletnem finančnem okviru imamo novo uredbo, ki natančno opredeli vlogo vseh deležnikov in ki uvaja nov sistem za upravljanje. Imamo tudi novo osnovo za nadzorovanje programov. Zadnjič ste obiskali projekt B1, kjer so inštalacije za skladiščenje jedrskih ostankov. Videli boste, mm, da ta inštalacija deluje in z veseljem vam lahko sporočim, mm, da je eh, bil največji, najboljši cilj dosežen oktobra, kjer so zaprli reaktor iz eh, enote 1 in 2, kjer ni več goriva. Zadnjič ste obiskali B2, 3 in 4, kjer eh, so uvedli inštalate za odstranjevanje jedrskih odpadkov. Projekt ravno tako deluje. Obiskali boste tudi eh, turbino in razgradnjo opreme. To, ta projekt se izvaja strani osebja samega operatorja, ki je v skladu z eh, časovnico, ki je bila zadana in je skoraj sveden do konca. Toliko z moje strani. Ja Najlepša hvala. Zelo lepo je, da smo slišali, kakšno je, bila, kakšno je bilo stanje tudi pri zadnjem obisku. Sedaj pa še DG Ampel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nekaj besed bi rad povedal v zvezi s projekti, ki jih financiramo z Evropskega socialnega sklada v Latviji. Ti projekti so zelo pomembni zaradi same narave in zaradi tega, ker gre za projekt, ki je v križišču zelo pomembnih politik v Latviji. Govorimo o projektu, ki je vreden 32,3 milijona evrov, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada in uh, traja več kot tri leta, torej od junija 2014 do avgusta 2018. Obiskali boste projekt ravno v sredini izvajanja. Zakaj gre? Gre za sedem možnih eh, kvalifikacij, ki jih lahko zbirajo mladi med 17 in 21 let. Predvsem gre za nezaposlene mlade, za brezposelne in za nizko izobražene mlade, še posebej za tiste, ki so v poboljševalnicah ali posebnih ustanovah v najrevnejših predeljih. Ti mladi bodo sodelovali v teh programih za leto dni ali leto dni in pol. Potem bodo dobili kvalifikacijo o usposobljenosti, ki bo revidirana vsako leto strani sindikatov, da bomo zagotovili, da bodo te veščine v skladu s potrebami trga dela. Ti mladi bodo sodelovali tudi v praksi, ki traja 15 tednov v podjetjih, da se bodo na samem licu mesta priučili poklicov. Potem bodo mladi imeli priložnost, da se priključijo temu programu. To so rezultate, ki jih želimo doseči. S temi projekti želimo usposobiti 6500 mladih brezposelnih. 60 odstotkov smo že dosegli do sedaj. Drugič, želimo ponuditi boljšo izobrazbo, boljše znanje za mlade, ki so sedaj nizko usposobljeni, za malo izposobljeni. Tudi tukaj smo dosegli zelo pomemben rezultat. Ravno tako želimo doseči 500 mladih ljudi v centrih za pridržanje, v zaporih, v polševalnicah. In po šestih mesecih tega programa mladi najdejo zaposlitev. Ti projekti so zelo zanimivi zaradi tega, ker ponujamo izobraževanje mladim, ki so ga najbolj potrebni. Zelo lepo je, da vidimo, kako ta sredstva podpirajo naše prioritetne politike in prednostne politike. Rad bi vas opozoril na dva okvira v zvezi s politiko. In kje se nahaja ta projekt? Prvi je jamstvo za mlade, ki smo ga začeli izvajati v Latvi leta 2014. S tem financiramo tri projekte. Eden je ta, ki sem ga ravno kar omenil. Imenuje se druga priložnost v T. Potem imamo ukrepe na trgu dela in tretjič potrebe v občinah. Jamstvo za mlade želi financirati možnosti za prvo zaposlitev, ukrepe za zaposlitev, ki jih financira, tudi možnosti za zagonska podjetja, za podjetja na splošno. Torej, ta okvir politike jamstva za mladih pokriva celo vrsto projektov in programov. Potem imamo drugo kmetijsko politiko in to je reforma poklicnega izobraževanja. To je zelo pomembno v okviru priporočil za posamezne države in v tem poročilu, kajti ta država ravno kar izvaja reforme na področju poklicnega izobraževanja in tudi razvija nov pristop učenja in izobraževanja. in s tema področjima bomo spodbudili te projekte in na koncu upamo, da bomo spodbudili zaposlovanje teh mladih, ki nujno potrebujejo dodatno izobraževanje in zaposlitev. Najlepša hvala. Ja, besten dan, kolegi Von. Najlepša hvala, kolega Von. Ja, thank you, chair. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam obisk in podaljšanje obiska na štiri dni. Zelo težko je opraviti obisk v tri. Zaradi tega sem zelo zadovoljen. Zelo sem zadovoljen tudi, da bomo obiskali Latvo in Litvo. Obe državi. Ti dve državi nista bili veliko krat na našem dnevnem redu delegacij. Ponavadi gremo v večje države, sedaj gremo v manjše države in videli bomo dobre primere. Mm programov v teh državah. Ne bom govoril o programi, programu, zelo težko je namreč uvesti kakršnekoli spremembe tako pozno. Rad bi omenil samo projekt glede elektrifikacije železnice. Zdi se mi, da ta projekt še ni financiran oziroma še ni subvencioniran. Ne vemo, če bomo lahko videli začetke tega projekta, če je še v začetni fazi prošnje ne bo veliko videti. Kaj bomo lahko videli v sklopu tega projekta elektrifikacije železnice? Yes, thank you for the question. Najlepša hvala za vprašanje. Res je, ta projekt je čisto nov, ni nadaljevanje kakšnega prejšnjega projekta. je v fazi zrele priprave, tehničnih priprav in načrtovanja. Sedaj bodo razglasili razpis za ta projekt glede administrativnega procesa. Prošnja za sredstva iz kohezijskega sredstva bo prišla v komisijo še pred poletjem. Zakaj smo izbrali ta projekt? Glede na to, da je najbolj veliko posežen, veliko posežen projekt v Latviji zaradi obsežnosti in tudi zaradi finančnih sredstev, so kolegi menili, da gre za politično zelo pomemben projekt in da ga moramo obiskati in preveriti. Tudi zaradi tega, ker je v državi prišlo do ogromno političnih razprav, ki so se končale z odločitvijo vlade ob koncu leta 2017 glede izbire tehnične rešitve. Povezavo ruske in beloruske meje z Rigo. Obstaja je tudi alternativa, da, da bi povezali mejo s pristaniščem Vensplis na zahodni meji te države in ne Rige, kjer je stroškovna učinkovitost nižja, je še vedno pozitivna, vendar pa je šlo za dražji projekt nacionalne sofinancirane bi bilo preveliko in preobsežno za latvijski proračun. Ne bomo videli otepljivih rezultatov, vendar pa je pomembno, da obiščemo ta projekt. Najlepša hvala. S tem smo prišli k koncu te točke na dnevnem redu. Sedaj pa še točka v zvezi z afero Volkswagen posojili, ki bo potekala za zaprtimi vrati. Tukaj bodo predstavniki držav članic eh, političnih skupin in sekretarjata in komisar in seveda Alba. Veselimo se že srečanja z vami v Latviji. Najlepša hvala, da ste prišli. Ostali pa prosim, da zapustite dvorano. Ravno tako prosim novinarje, da zapustijo dvorano. Ja.